66 poslovnika sem sklenil, da izrečem poslancema Korvi Miken in Buano sankcijo za eh, motenje poteka sej 7. julija in 8. septembra oziroma 6. in 7. oktobra in s tem eh, jim črtamo pravico do dnevnice za trajanje desetih dni in da ju izključimo za čas desetih dni od vseh dejavnosti in da jih torej za deset dni izključimo od dejavnosti parlamenta in njegovih organov. Moj sklep sta poslanca prejela pred enim tednom oziroma pred dvema tednoma. Eh, poslanca Korven Mike in Buano sta se po členu 167 poslovnika notranje pritožila proti temu sklepu. Predsedstvo bo danes večer odločalo o teh dveh pritožbah. Postopkovno to pomeni, da bo predsedstvo imelo možnost ali da potrdi ali da prekliče eh, moje ukrepe. Sklep predsedstva bomo nemudoma sporočili poslancema in Če bosta sklepa potrjena, bomo pač eh, ustrezno vse izvajali. V zvezi s to temo želite besedo ali drugo temo? Drugo temo. Bomo poznaje. V redu.